Uh, Lep dober dan. Naslednja točka na dnevnem redu je izjava komisije. Gre za uvedbo usklajenih sistemov za registracijo hišnih živali v državah članicah. Besedo bom takoj predala komisarki